Pozdravljeni, dragi kolegi in kolegice. Predlagam, da začnemo z razpravami današnjega popovdanskega sestanka. Veliko veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim gospoda Osinovskega, ministra za zdravje iz Estonije. Tukaj je zato, ker je Estonija prevzela predsedovanje EU. Številna področja so taka, eh, ki nas zanimajo in ki jih boste vi v okviru estonskega predsedstva tudi spodbujali. Rekli ste, da imate ambicije glede mandata na področju zdravstva. Dobrodošli torej na našem sestanku. Z veseljem vam bom dala besedo za to, da predstavite prioritete estonskega predsedstva za teh šest mesecev. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Hvala za to priložnost, da vam predstavim prednostne naloge estonskega predsedstva na področju zdravja. Najprej bi se zahvalil malteškemu predsedstvu za odlično delo, ki so ga upravili v zadnjih šestih mesecih mi pa smo prevzeli predsedovanje 1. julija, kot veste. In to se je zgodilo prvič v naši zgodovini. Mi smo se tega lotili z velikim navdušenjem, pa tudi z občutkom odgovornosti. E, moto našega predsedstva je enotnost prek e, ravnotežja. Evropska unija potrebuje bolj kot kdajkoli enotnost v vrednotah, idejah in e, dejanjih. Evropo je treba približati državljanom. Zdravje je vsekakor nekaj, kar nas vse osebno zadeva. Mm, ljudje bi radi živeli zdravo življenje, to jim tudi omogoča, da bodo imeli polno življenje in da bodo prispevali k družbi in gospodarstvu. Po podatkih Eurobarometra eh, evropejci na zdravje in varnost gledajo kot na četrto najpomembnejšo temo za njihovo državo. Um, zdravje je na četrtem mestu skupaj z eh, bojem proti terorizmu. Evropska unija lahko prinese bistveno dodano vrednost pri ukvarjanju zdravstvenimi izzivi. In dobro vemo, da so najbolj obremenjujoče kronične bolezni, ki so posledica življenjskega sloga. Pogosto pa so te bolezni tudi preprečljive. Bolezni ne poznajo meja, to vemo. Uh, Rešitve pa so lahko eh, pogosto skupne in bolj uspešni smo, ko se skupaj borimo proti tem izzivom. V okviru slonskega predsedstva bomo še naprej spodbujali agendo za zdravje EU in osredotočili se bomo na dve politični prednosti nalogi. Najprej Eh, prekomerno uživanje alkohola, druga stvar pa je spodbujanje digitalnih inovacij na področju zdravstva. Škodljiva uporaba alkohola negativno vpliva na zdravje posameznikov, pa tudi na družbo zaradi kriminala, nasilja, eh, zato ker to povzroča škodo družinam, otrokom in tako naprej. Eh, alkohol povzroča okrog 200 različnih bolezni in strošek eh, uživanja alkohola za družbo je lahko tudi do 400 milijard na leto. V Evropi ljudje veliko pijejo, poraba alkohola je eh, skoraj dvakrat višja kot drugod po svetu. Občasno upijanje je zelo razširjeno eh, v vseh starostnih skupinah in posod po Evropi. Torej res imamo problem v zvezi s tem. Eh, vendar pa teh problemov ne moremo reševati samo na nacionalni ravni. Eh, Naprimer imamo čezmejne vidike, ki so povezani z označevanjem alkohola, s trgovino in eh, z oglaševanjem. In pogosto delovanje držav članic ni dovolj. Mm, Evropska unija lahko odigra svojo vlogo. To je potrdil tudi Evropski parlament, ki je pripravil zelo celovito strategijo za alkohol v resoluciji aprila 2015. No, naj eh, povem še primer eh, oglaševanja alkohola v digitalnih medijih. Eh, ti mediji so vse bolj prevladujoči in takšno oglaševanje se naslavlja predvsem na mlade. Različne države imajo določene regulacije na tem področju, ampak. Eh, nacionalno ukrepanje ni dovolj, zato ker eh, je takšno digitalno oglaševanje zelo razširjeno. Eh, trenutno tudi alkoholne pijače ne spadajo v področje uporabe direktive o označevanju živil. Morali pa bi potrošnike obvestiti ne samo o sestavinah določenega izdelka, ki ga kupijo, ampak tudi o o nevarnostih, ki so s tem povezani, o, o um, prehranski vrednosti in tako naprej. Vendar teh težav ne moremo rešiti v vsaki državi posebej. Komisija je predlagala samoregulacijo, tudi o, uh, industrija, vendar pa vemo, da je to včasih samo izgovor, da se nič ne naredi. Predolgo smo že priča takšni situaciji vsaka uh, ureditev mora spoštovati vrednote notranjega trga. In na tej podlagi in iz tega razloga moramo rešitve iskati skupaj. Če imamo ustrezno eh, ureditev uh, za igrače, za kozmetične proizvode, za zdravila in tako naprej, zakaj nimamo tega tudi za, za uh, uh, alkohol, ki veliko bolj škodi evropejcem kot naprimer igrače. Gre za čezmejno vprašanje in tukaj lahko več dosežemo na evropski ravni. Eh, ministri za zdravje bodo razpravljali o teh temah na neformalnem srečanju v Talinu naslednji teden od 20. do 21. julija. Organizirali pa bomo tudi konferenco predsedstva o tem, kako se boriti proti čezmejnim vidikom škodljive uporabe alkohola ta konferenca bo 30. do 31. oktobra v Talinu. To bomo potem vključili tudi v zaključke sveta, ki jih bomo predstavili na svetu EPSKO decembra. Potem druga prioriteta, to so digitalne inovacije v zdravju, digitalna Evropa in pa prost pretok podatkov. To sta eh, dve pomembni prioriteti estonskega predsedstva, eh, ki zadevata tudi druga področja. Države članice se soočajo s skupnimi izzivi pri zagotavljanju vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Lahko pa digitalna tehnologija zelo eh, podpre politične cilje. Tako bodo ljudje bolj zdravi in zdravstveni sistemi bodo postali bolj vzdržni, bolj osredotočeni na državljana in tudi bolj transparentni. Digitalne rešitve ponujajo boljši dostop do informacij in tudi možnost, da potrošniki bolje razumejo in upravljajo svoje lastno zdravje. To je pomembno predvsem za ljudi, ki imajo kronične bolezni, ki zahtevajo stalno eh, nadzorovanje. Ljudje bodo lahko eh, na boljši način dostopali do podatkov in jih nadzorovali na spletu. Tukaj pa gre tudi za soglasje, da se te podatke eh, izmenjuje. Boljši dostop do e-storitev je povezan s tem in pa eh, uporaba podatkov za raziskave in inovacije. Treba je poskrbeti torej za boljšo izmenjavo informacij. Moramo pa biti pozorni tudi na to, kako se uporabljajo podatki tako v klinikah, eh, kot pa tudi eh, strani ljudi v vsakodnevnem življenju, naprimer prek naprav, ki jih uporabljajo za nadzor svojega življenja in svojega zdravja. Ljudje bi morali imeti možnost eh, zdravstvene podatke uporabljati na varen način v koristnih samih in pa korist skupnosti za boljše diagnoze. Seveda pa moramo zagotoviti tudi ustrezno varstvo podatkov. Digitalni enotni trg ponuja številne priložnosti in mislim, da bi morali ustvariti ustrezne pogoje za inovativne digitalne rešitve, ki bodo merljive, naprimer tako, da se uporabljajo mednarodni in odprti standardi. Mm, srednji pregled komisije eh, strategije za digitalni enotni trg je digitalno transformacijo v zdravstvu eh, postavil v spredje. Imeli bomo srečanje julija, kjer bomo eh, raziskovali te možnosti in eh, razmišljali o tem, kako izboljšati dostop državljanov do njihovih zdravstvenih podatkov na spletu in kako odpraviti ovire za inovacije v zdravstvu. Imeli bomo tudi konferenco na visoki ravni eh, zdravje v digitalni družbi, digitalna družba za zdravje. To bo potekalo od 16. do 18. oktobra v Talinu. Mm, udeleženi bodo različni oblikovalci politik in deležniki, ki bodo razpravljali o politikah na tem področju in tekno, tehnološkemu razvoju. Skupaj bomo oblikovali tudi nek načrt za delovanje v okviru strategije eh, enotnega trga. Eh, sprejeli pa bomo seveda tudi sklepe, ki jih bomo predstavili na svetu EPSKO decembra. Glede zakonodajnih dosijejev, želimo nadaljevati na področju svežna v veterinarskih medicinskih proizvodih. Um, v svetu je že bil dosežen napredek, poleg tega je bil napredek dosežen na tehnični ravni. Skušali bomo doseči kompromis na ravni sveta, zato da do konca našega predsedstva dosežemo mandat za pogajanja. Zahvalil bi se malteškemu predsedstvu in pa celotnemu eh, triju torej predsedstvu Nizozemske, Slovaške in Malte za odlično delo. Estonsko predsedstvo bo eh, še naprej nadaljevalo z delom na področju protimikrobno odpornosti ter dostopa do zdravil in do eh, trajnostnih odzivov na okužbe z virusom HIV in tuberkulozo. Eh, zelo pomembno se je boriti proti, proti mikrobni odpornosti. Komisija je predstavila akcijski načrt, ki bo na dnevnem redu Eh, neformalnega srečanja zdravstvenih ministrov in pa tudi na svetu Agrifish Julija. Imeli bomo tudi konferenco na to temo 23. novembra v Bruslju. Mm, potem imamo nenalezljive bolezni, kot so virus HIV, tuberkuloza in hepatitis C, ki še vedno povzročajo problem za javno zdravje v številnih evropskih eh, državah. Treba je zagotoviti eh, vzdržno financiranje zdravstvenih storitev in to vključiti v nacionalne zdravstvene sisteme. To je še vedno izziv za številne države. In uh, s tem se bomo ukvarjali na političnem dialogu na visoke ravni glede vzdržnih odzivov na HIV in tuberkulozo uh, v Evropi. To srečanje bo potekalo od 12. do 13. decembra v Talinu. Uh, pri tem bomo gradili na izjavi iz Malte in pa na uh, listini uh, iz Talina najprej naj se, uh, naj se na koncu še zahvalim vsem vam za to, da ste me povabili, da lahko predstavim prioritete uh, našega predsedstva in upam, da bomo vsi skupaj dobro sodelovali v naslednjih šestih mesecih. Hvala, gospod minister, za vašo predstavitev prednostnih nalog malteškega predsedstva. Zdaj bom besedo dala najprej koordinatorjem političnih skupin. Gospod Lize bo prvi v imenu skupine ELS. Izvolite. Eh, hvala lepa, eh, gospod predsedujoča, hvala lepa eh, predsedujoči svetu za vaš uvod. Obstaja velika razlika med predstavitvijo vašega kolega danes zjutraj in pa med vašo predstavitvijo. Torej, vi niste odgovorni za to razliko, ampak skupaj moramo poskrbiti za to, da se bo to nekoliko spremenilo, kajti vaš okoljski kolega je poročal o tekočih zakonodajnih postopkih, kajti na področju podnebja in okolja imamo na mizi številne predloge. O tem niste mogli govoriti. Kar se tiče veterinarske medicine, bi vam svetoval, da napredujete, kar se da hitro, kajti svet se je eh, brez rezultatov predolgo s tem ukvarjal in sedaj moramo poskrbiti za rezultate. Eh, torej, s tem se ukvarjajo tudi predloge sprememb eh, Evropskega parlamenta. To bomo morali obravnavati eh, v trialogu, ampak eh, to je edino, eh, kar je z vetika zakonodaje uspelo. Gospod Juncker je na sestanku pri nas pred štirimi tedni in gospod Timmermans je tudi dejal isto, da ne more biti tako, da. Evropska komisija že od začetka ni predložila nobenega zakonodajnega predloga na področju zdravja. Kajti, če bi vprašali državljane, kaj je njim najpomembnejše, potem bodo eh, tako in tako odgovorili zdravje. In isto odgovorijo tudi uh, na vprašanja, ki se nanašajo na Evropsko unijo. Na tem področju imajo pristojnosti države članice, tega jim tudi ne želimo oduzeti, ampak vendarle obstajajo stvari, ki jih moramo urediti. Uh, paziti moramo na to, da ne bomo um, ljudem posredovali vtisa, da jim želimo um, predpisovati, kaj naj jedo in ne pijajo. Ampak, ko gre naprimer za označevanje alkohola, lahko to že razumem. Imam 18-letnega sina, ki me je v nedeljo vprašal, zakaj posod piše, koliko kalorij vsebuje določena hrana, samo eh, pri eh, alkoholnih eh, pijačah tega ni in odgovora mu nisem mogel ponuditi. In zato mislim, da je to že področje, kjer bi morali ukrepati. Potem so tudi druge stvari, naprimer um, um, odpornost um, antibiotikov. Tu potrebujemo uh, uh, zakonodajne predloge, potem potrebujemo tudi pobude za boljše razumevanje navodil za uporabo pri zdravilih. Torej, potrebujemo konkretne predloge. Preveč govorimo in premalo ukrepamo na področju zdravja in vesel bi bil, če bi lahko skupaj z vami dosegli napredek. Zelo dobro ste opredelili temo e-zdravja, tudi tu potrebujemo čisto konkretne ukrepe, zato da bo to v Evropi bolje delovalo. Hvala lepa. Hvala. Gospa Dali, v imenu socialistov zdaj dobi besedo. Hvala, gospa predsednica. Sem tudi predstavnica Eh, prejšnjega predsedstva in zelo me veseli, da ste izpostavili škodljivo uporabo alkohola in digitalne inovacije v zdravju. Vsi se zavedamo omejitev, ko gre za javno zdravje, ampak mislim, da vseeno obstajajo področja, kjer lahko um, mi skupaj s svetom veliko naredimo spregovorila bom o strategiji za alkohol in tudi o negativnih posledicah alkohola. Sama to dobro poznam. Kako eh, prepričani pa ste, da lahko pridemo do neke nove alkoholne strategije? Kako hitro to lahko dosežemo? In zanima me, ali obstajajo možnosti, da bi se dogovorili o ustreznem označevanju alkoholnih pijač. Tukaj imam v mislih vse alkoholne pijače, eh, pivo, vino, žgane pijače in tako naprej. Potem ste omenjali tudi protimikrobno odpornost. Rekli ste, da boste nadaljevali z razpravami na to temo. Eh, videli smo tudi ravno kar predlog komisije o eh, Evropskem akcijskem načrtu na to temo in zanima me, Eh, kakšne dejavnosti bo izvajalo vaše predsedstvo, kaj boste naredili za to, da um, te stvari premaknemo naprej in da dejansko dosežemo nekaj, kar bo prineslo spremembe. Potem pa še nekaj glede digitalnih inovacij in zdravja. Vi govorite o povečanju sodelovanja in koordinacije pri e-zdravstvu. Nekaj pomembnega ste tudi povedali. Ljudem moramo dati elektronski dostop do podatkov in pa nadzor nad uporabo njihovih podatkov, podatkov v njihovem zdravju. Treba pa je zagotoviti tudi, da bo zaščitena njihova zasebnost. Kako eh, boste šli v to smer, kako boste to dosegli? Zdaj veliko govorimo tudi o zasebnosti podatkov. Mm, eh, in pri tem je kar nekaj vprašanj, ki jih ni tako lahko rešiti. Hvala. Gospod Pirka v imenu EKR. Pani predsednica, pani ministrice, EKR združuje. Hvala, gospod minister. Moja skupina pozdravlja e, prioritete, ki so bile izpostavljene. Še posebej me zanima to, kar ste povedali o e-zdravstvu. Prejšnja govornica je že rekla, da je to pomembna tema še vedno se ti doseji pripravljajo, ampak stvari še niso rešene. Tudi alkohol je pomembna tema. Mm, tukaj gre za toksične eh, zadeve. Vem, da ljudje alkohol pijejo, ampak eh, ne. Zmerno uživanje ima številne slabe posledice, tako za posameznike kot za družbo. Uh, Zelo smo zadovoljni s prednostnimi nalogami, ki ste si jih zastavili. Mislim, da so te res pomembne. Rad bi pa izpostavil še dve stvari oziroma postavil dve vprašanji. Kako boste nadaljevali s tem, eh, s čimer je že začelo malteško predsedstvo? Oni so se zelo sredotočali na zdravila. Uh, tudi na biozdravila. To se mi tudi zdi pomembna tema, ampak imamo proračunske omejitve in moram povedati, da eh, eh, je veliko tudi ponarejenih zdravil. Ta zdravila zelo vplivajo na naše zdravje. Kar se tiče vaših prioritet, me zanima, ali boste ukrepali tudi na tem področju. Torej, da bo za pacijente lažje, da bodo eh, dobili biozdravila. Ali boste pregledali tudi zakonodajo eh, glede tkiv in krvi? Eh, dobili smo direktivo o krvi in o sestavi krvi. Ampak ta direktiva je stara že kar nekaj let. Prišlo pa je do bistvenega napredka v znanosti, ko gre za uh, raziskave krvi. Veliko je tudi inovacij v zdravstvu. Eh, testiranja so postala avtomatizirana, več je podatkov in za pacijente je tudi lažje. Mm upravljati take teste. Prav tako je to lažje za uh, zdravstvene delavce. Zanima me, v kakšni meri bo estonsko predsedstvo nadzorovalo situacijo na tem področju, ali boste imeli dialog z Evropsko komisijo, tako da bo Evropska zakonodaja zagotavljala najviše varnostne standarde, ko gre za kri, celice in pa tkiva. Hvala. Thank you very much, Mr. Um, Piekra. Hvala lepa, gospod Pjerka. Gospa Konečna v imenu GUE, izvolite. Spoštovani gospod minister, imela bi eh, nujno vprašanje. Strinjam se s programom, ki ste ga predstavili. Vsi se strinjamo, eh, da ste v okviru pristojnosti izbrali zelo aktualne teme kot prioritete, eh, naprimer proti mikrobna odpornost in tako naprej. To so neskončne zgodbe, s tem so se ukvarjala tudi prejšnja predsedstva. Eh, želela bi vam, da lahko končno res nekaj storite v zvezi s tem. Ampak dovolite, da upozorim na problem. Kajti Evropski parlament je sprejel resolucijo, o boju proti, proti HIV-u, hepatitisu C in tuberkulozi. Kajti imamo 30 tisoč novih okužb letos. Tisoč, 120 tisoč ljudi ima tuberkulozo. In mi v Evropskem parlamentu ne moremo zavezati komisije naj ukrepa. In zato bi vas rada pozvala k temu, da vi kot predsedojoča država pomagate um, parlamentu pri izvajanju pritiska na komisijo, kajti komisija nam je rekla, da bomo prejeli načrt uh, in to ne bo akcijski načrt in sicer v enem letu, morda bo to neke vrste izjava. Uh, mislim, da je zelo nevaren način, kako obravnavamo zdravje naših državljanov. Mislim, da potrebujemo boljše sodelovanje med državami članicami na tem področju. Evropska komisija tu ni ukrepala. Mi smo storili to, kar smo lahko storili. Sprejeli smo pač zelo jasno resolucijo, ampak um, Jaz bi prosila predsedstvo, da načne to temo v dialogu z Evropsko komisijo, kajti brez vaše podpore nam ne bo uspelo. Hvala lepa. Gospod uh, eh, Aikaut, zeleni, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod minister, da ste z nami to popovdne. Uh, eh, navezujem se na kolega Liza. Uh, da vaš portfelj ni tako eh, poln, kot eh, je bilo to danes zjutraj. To pa ne pomeni, da je manj pomemben, ampak seveda to kaže na to, da so pristojnosti v Evropski uniji včasih nekoliko težavne in ni nujno, da stvari so, kakršne so. Ampak sem vesel, da ste danes tu in veselim se konstruktivnega sodelovanja. Imel bi eno specifično vprašanje. Eh, to je omenila tudi gospa Deli torej govorim o eh, protimikrobski odpornosti. To je pomembna tema. Pomembno je, da oziroma Evropska komisija je predložila uh, dokument junija, uh, to pa bo naslednji teden tudi na dnevnem redu sveta za kmetijstvo in ribištvo. In to je eden od problemov, če si preberete poročilo komisije. Uh, poročilo v glavnem razmišlja o alternativah za antibiotike. To, da mi vemo, da obstaja jasna povezava, to kaže razisk, raziskava, torej da obstaja povezava med uporabo pesticidov in pa med uporabo antibiotikov. In določene študije so pokazale tudi sledeče. Uporaba herbicidov bi lahko podcenjevala povečanje um, proti mikrobske odpornosti. To je uvrčeno zgolj na dnevni red eh, sveta za kmetijstvo in ribištvo in to kaže na problem. Vi ste minister za zdravje in zato me zanima, kako se boste lotili te teme, tako da eh, te teme ne bomo prepustili samo kmetijstvu, ampak da bomo to obravnavali tudi kot zdravstveno vprašanje. Hvala lepa. Gospod Arnano. Hvala gospa predsednica, dobrodošli gospod minister, hvala, da ste tukaj. E, sama se strinjam s tem, da se treba boriti proti alkoholizmu in e, pozdravljam, da je to prioriteta vašega predsedstva. Sedem e, odstotkov bolezni in prezgodnih smrti je povezanih s pretiranim uživanjem alkohola. Trije milijoni ljudi umrejo vsako leto zaradi tega. Parlament je uh, identificiral ta problem, eh, veliko alkohola se uh, prodaja prek interneta, prek meja in pa po zelo nizkih cenah. Zato je treba spodbujati ukrepe proti tem pojavom, ki spodbujajo alkoholizem. Večkrat je že komisija izrazila nestrinjanje s parlamentom glede GSO, Pred kratkim je bila sprejeta resolucija, ki ugovarja predlogu komisije, da se na trg da GSO koruzo. Mm, torej, GSO eh, proizvodi pogosto prinašajo nevarnosti za potrošnike. In moje vprašanje je, ali boste podprli stališče parlamenta za to, da se prepreči delovanje komisije na področju genetsko spremenjenih organizmov. Hvala. Hvala lepa. To je bil prvi krok vprašanj. Gospod minister, sedaj je beseda vaša. Torej, sedaj ste slišali vprašanje naših koordinatorjev. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje in pripombe. Peter Lize eh, je povedal eh, nekaj, s čemer se eh, strinjam. Torej, premalo se ukvarjamo za zdravje in premalo časa posvetimo temam, ki ste jih omenili. To je povezano tudi eh, deloma z inštitucijami, ki zavlačujejo, po drugi strani pa eh, države članice eh, ta vprašanja razumejo na zelo različen način. Torej, razumeti morate, da je to splošen problem, ampak da rešitve ne pridajo zelo hitro. In politika glede alkohola je dober primer za to. Gospa Dali je vprašala, kako um, poln zaupanja sem in kako hitro bi lahko dosegli napredek tu. Torej, ministri za zdravje so pozivali komisijo, da naj predloži strategijo v zvezi z alkoholom, pa je vendar nismo prejeli. Potrebovali pa bi učinkovite ukrepe za boj proti škodljivim posledicam alkohola, ampak nekatere države članice na to niso pripravljene in torej zato obstajajo jasni razlogi. Ampak nasplošno bomo šli v takšni smeri, da bo na tem področju Evropa v prihodnje več ukrepala kot danes. In vemo, da so zdravstvena vprašanja vključena v stebr eh, socialnih vprašanj. Morda eh, je to zgolj en stavek, ampak to je pomemben stavek, ki bo usmerjal prihodne razprave o tej temi. Potem eh, prehajam k vašim bolj konkretnim vprašanjem. Zaščita podatkov in pa digitalno zdravje. To je eden najpomembnejših argumentov, ki se uporablja proti inovaciji pri zdravstveni negi, če so to občutljivi podatki in to tudi so. In češ, da vlade eh, niso uspele vzpostaviti dovolj močnih eh, sistemov za zaščito podatkov, da bi jih lahko uporabljali. In to je ugovor ne proti um, celotnemu sistemu, ampak e, to signalizira potrebo potem, da moramo vzpostaviti dobre sisteme za varstvo podatkov, tako da bodo ljudje lahko imeli nadzor nad svojimi podatki in da jih bodo lahko uporabljali v korist sistema družbe in v svojo lastno korist. Evrops ki so zakonodajalec, je sprejel pomembno zakonodajo v zadnjih letih. Smo tudi vzpostavili eh, potreben pravni okvir za varno izmenjavo podatkov in sedaj se moramo osredotočiti na hitro izvajanje eh, splošne uredbe o varstvu podatkov, direktive o eh, mrežni varnosti in pa druge uredbe z tega področja. In na ta način bi lahko potem uh, eh, dosili napredek na tem področju. Potem pa bi morali poglobiti sodelovanje med državami članicami, tako da bi dobili um, usklejene podatke oziroma usklejene predpise o podatkih, ki bi se lahko potem varno premikali čezmejno. Potem eh, protimikrobna odpornost, to seveda je pomembna tema. ne samo iz zdravstvenega vidika, ki ste ga omenili, ampak tudi iz kmetijskega vidika. In seveda je pomembno, da smo se dogovorili za strategijo o e-zdravju. Evropska komisija je tudi predložila akcijski načrt. Čeprav je res, da se bodo o tem pogovarjali um, kmetijski ministri, ampak res je tudi, da bodo o tem razpravljali zdravstveni ministri. In komisija nam bo naslednji teden predložila načrt in seveda bo to priložnost um, za napredek na tem področju. In naj ponovim, kot sem že dejal, estonsko predsedstvo bo imelo 23. novembra 2017 v Bruslju pomembno konferenco na visoki ravni in govorili bomo o akcijskih načrtih um, enega zdravja. S tem so povezane tudi um, veterinarska zdravila. Naj povdarim, da moramo opraviti še dodatno delo to, da v svetu smo pripravljeni eh, te razprave pospešiti. Naš cilj je, da bi do konca svojega predsedstva dobili mandat, ki bi bil podlaga za pogajanja z Evropskim parlamentom. In strinjam se tudi z vašo pripombo o previdnosti, da bi morali vključiti tudi teme, na katere je upozoril Evropski parlament. To zelo pozdravljam potem HIV. Eh, v Estoniji imamo najvišji odstotek obolelih za HIV-om v Evropi in zato se zavedamo tega problema. To je resen problem, ki ga moramo reševati tako na nacionalni ravni. Zlasti eh, to velja za tiste države, eh, ki Eh, niso mogle opustiti uh, načela uh, darovanja in tega niso mogle vključiti v svoje zdravstvene sisteme, pa tudi nasplošno. To je čezmejna grožnja. Maltiško predsedstvo se je osredotočalo na to in mi bomo nadaljevali z njihovim delom. In ta tema bo vse čas na dnevnem redu. To bom seveda omenil tudi Evropske komisiji imeli bomo seminar eh, v Talinu o HIV-u decembra skupaj z Svetovno zdravstveno organizacijo, to bo sestanek na visoki ravni in razpravljali bomo o tem in seveda o tem moramo postoriti več, z vami se lahko samo strinjam. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa drugi krok vprašanj. Gospod Peterle. Spoštovani gospod, eh, minister, najprej moje iskrene čestitke k prvemu predsedovanju Estonije in, eh, dali ste več poudarkov, ki so mi všeč, eh, in bom najprej pozdravil vaš poudarek na pravici potrošnikov, da vedo, kaj kupujejo oziroma kaj uživajo. In pozdravljam <clears throat> ambicijo Estonije glede zdravja in še posebej glede e-zdravja. In strinjam se z vami, da potrebujemo več Evrope na področju zdravja in sem prepričan, da to lahko zagotovimo brez spremembe pogodbe. In e-zdravje nam omogoča neslutene možnosti sodelovanja in jaz čutim potrebo, da govorimo o e-zdravju o zvezi e-zdravja v Evropi. E, posebej pozdravljam tudi voljo estonskega predsedstva na področju varovanja delavcev pred rakotvornimi ali mutagenimi snovmi e, pred e, pridelu. In kot vemo, je rak najpogostejši vzrok smrti zaradi delovnih pogojev. Prejšnji mesec smo s kolegi poslanci in zunanjimi strokovnjaki v Evropskem parlamentu pripravili dogodek na temo kožnega raka zaradi delovnih pogojev in tudi tokrat smo morali ugotoviti, da je zavedanje v njegovi nevarnosti še vedno zelo nizko. Gledano širše moramo vedeti, da je skoraj 20 milijonov evropskih delavcev izpostavljenih rakotvornim snovem in da je več kot 100 tisoč smrtnih primerov v Evropski zvezi posledica raka, ki je povezan z delovnim mestom. Zato si želimo, da bi za določitev zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, da bi na ravni Evropske zveze končno uvedli enotno metodologijo, takšno, ki, bi teme, ki bo temeljila na podlagi znanstvenih dokazov in ob upoštevanju različnih dejavnikov, kot so izvedljivost in možnosti za merjenje ravni izpostavljenosti in ki se bo sproti posodabljala na podlagi tako pridobljenih ugotovitev. Torej, eh, zanima me, kakšno pozornost eh, estonskega predsedovanja lahko pričakujemo v smislu eh, izzivov, o katerih sem pravkar govoril. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Panier. Monsieur le Président. Eh, hvala. Hvala, gospod minister, da ste tukaj. Hvala za eh, vaš uvod in pa za prve odgovore na naša vprašanja. Meni se zdi eh, pomembna še ena tema za zaščito evropejcev in evropejk. In sicer je to tema, ki bo tudi na agendi vašega predsedovanja gre za endokrine motivce. 4. julija so predstavniki držav članic Evropske unije definirali kriterije eh, za te endokrine motivce. Po enem letu pogajan je 21 držav članic, med njimi Francija, zagotovilo bolj eh, ugodne kriterije za endokrine motivce kemično industrijo. Po mojem mnenju pa ta seznam na podlagi eh, dokazov ni sprejemljiv in mislim, da so ti kriteriji previsoki. Identifikacija bo postala težavnejša zaradi tega. Eh, poleg tega obstaja tudi preveč izjem. Imamo tudi izjemo na prošno Berlina. Eh, in sicer gre za eh, nek insekticid. Meni se to zdi nespremljivo. Mm, tukaj v Evropskem parlamentu imamo zdaj tri mesece, da pregledamo ta predlog in zauzamemo stališče. Gospod minister, ali nam lahko vi poveste, ali je vaše predsedstvo zadovoljno s predlagano definicijo in če temu ni tako, kako boste eh, eh, nadomestili to definicijo in kako boste postavili načelo preventive v središče tega zakonodajnega predloga. Hvala. Hvala lepa. gospod Falija. Hvala, gospod minister. Lepo vas pozdravljam. Tu sem. Danes zjutraj smo sprejeli tu vašega kolega eh, iz Ministrstva za okolje. Spraševanje, gospod minister, eh, zavedate se grožnje eh, proti mikrobne odpornosti, Ehm, kajti to povzroča grožnjo za javno zdravje in to ima tudi gospodarske posledice in zato je nujno, kot kdajkoli prej, da ukrepamo. Pomembno je, da iščemo nove učinkovite antibiotike, to, da hkrati moramo zagotoviti tudi to, da imajo vsi ehm, bolniki, ne glede na starost, dostop do zdravljenja. Sedaj. Eh, raziskujejo nove antibiotike in eh, prizadevamo se za to, da bi eh, bolje uporabljali obstoječe antibiotike, ampak naše pristojnosti tu so omejene. Vi ste ministr za zdravje in delo. In kako boste ukrepali, kako boste se prizadevali za izvajanje načrta enega zdravja? In potem eh, še nekaj. Strategija na področju alkohola, nič se ni zgodilo od leta 2013. Kakšne so prioritete estonskega predsedstva glede alkoholne strategije? Ali se boste eh, eh, prilagodili komisiji in zadevo zavlačevali, ali pa nam boste pomagali pri tem, da bomo izvajali pritisk na komisijo, da bo delovala bolj proaktivno? Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Faria. Hvala lepa, gospod Farija. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa, gospod minister. Teme, eh, ki ste jih omenili, so zelo pomembne. Alkohol je pomembna tema. In potem eh, pomembna je tudi vsebnost sladkorja, zlasti živil, eh, ki eh, jih uživajo mlade in otroci. Potem pomembna tema so tudi hormonalni motilci. Pomemben je akcijski načrt proti, proti mikrobni odpornosti. Evropska komisija je predložila osnutek in eh, je dejala, da želi, da se vzpostavijo tudi nacionalni načrti. In v zvezi s tem moje prvo vprašanje. Kakšno mnenje imate o tem? Ali bi morali biti nacionalni načrti obvezni? Kajti mi eh, v državah sploh nimamo podatkov o tem, kako se uporabljajo antibiotiki. In zato bi eh, morali spodbujati na tem področju tudi raziskave kako naj izdelamo nacionalne načrte eh, proti, proti mikrobni odpornosti. In potem se je treba dogovoriti še o načinu. Omenili ste tudi redke eh, bolezni in pa zdravila za nje. In eh, zato bomo namili več javnih sredstev in potem bi se lahko tudi bolje dogovarjali in koordinirali, ko gre za raziskave in razvoj novih antibiotikov. Mislim, da bi morali najprej razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo s temi podatki in kako jih bomo upravljali. Seveda eh, imamo pravico do zaščite podatkov, ampak imamo tudi eh, pravico do uporabe teh podatkov. Kdo ima pravico do uporabe teh podatkov? Trajnost javnega zdravja, to je ena stvar, ampak seveda eh, moramo tudi tu izdelati presojo vpliva in videti, do kakšne mere bodo eh, bolniki imeli koristi od tega. In paziti, paziti moramo na to, da ne bomo imeli eh, različne zdravstvene sisteme v Evropi, ki bodo doživeli zgolj negativne posledice. Kako boste ravnali s temi podatki, kako naj bi jih upravljali, da jih bomo najbolje uporabljali? In še nekaj čakamo na eh, presojo vpliva Evropske komisije v zvezi eh, z krepitvijo obstoječih omrežij. Ampak eh, industrija eh, si vzame zelo veliko časa, kar se tiče eh, presoje učinka eh, medicinskih naprav. V prihodnje bomo potrebovali neodvisno vrednotenje in sicer zdravil in novih tehnologij. Hvala lepa, gospa Milija. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sama se prisrčno zahvaljujem ministru. Hvala lepa za vaš čas. Hvala za to, da lahko skupaj eh, razmišljamo o tem, kaj bi lahko dosegli v šestih mesecih. Rada bi se navezala na Petra Lizaja. Eh, ampak eh, vsi predgovorniki so prav to omenili. Torej, vprašanje proti mikrobne odpornosti. To mora biti prioriteta. In sedaj bi se znova navedi, navezala na Petra Lizeja, torej veterinarska zdravila so na prvi pogled videti odaljena od človekovega zdravja, ampak vse je med seboj povezano. In v tem poročilu gre tudi za, oziroma v tej zakonodaji gre tudi za vprašanje rezervnih antibiotikov. To je zelo pomembna tema. In to si je treba pogledati, kajti tukaj ne gre zgolj za veterinarska zdravila, ampak gre tudi za učinke na človeško zdravje. Potem spletno trgovanje. Kako bomo obravnavali homeopatska zdravila? To so odprta vprašanja v tem zakonodajnem postopku. In mi v parlamentu, in to bi rada posebej podarila, si želimo, da bi tu dosegli napredek leta 2016 smo eh, sprožili to zakonodajo v Evropskem parlamentu. In sedaj je eh, žogica eh, pri svetu. Vi morate povedati, kaj menite o tem, zato da bomo lahko tu nadaljevali. In zelo bi bila vesela, če bi estonsko predsedstvo to vprašanje nekoliko pospešilo. Hvala lepa. Gospod Fontulis. Hvala lepa, gospod predsedojoča, gospod minister. Dajali ste, da boste na dnevni red uvrstili tudi alkohol, alkoholizem. To je res bič eh, v današnjem času. Eh, to je eh, velika nevarnost za mlade, tako kot droge. In zelo se je razširila tudi zloraba alkohola. Rad bi izdelal predlog. Tako oziroma podobno kot pri um, embalaži cigaret. Um, Tam se vedno znova upozarja na to, da cigarete vplivajo na smrtnost, na plodnost, da je kaj nepovezano s celo vrsto bolezni. Zakaj ne bi podjetja prisilila k temu, da na označbah eh, alkoholnih pijač eh, navedajo, da ima lahko alkohol za posledico tudi smrt eh, in pa bolezni? Zaradi alkohola se krepi tudi nasilje, družinsko nasilje. Vem, da so v igri zelo veliki interesi in da jih bo težko eh, eh, razbiti, ampak potrošniki se bodo gotovo na to odzvali, kajti eh, na televiziji vedno eh, najdemo, vedno znova slišimo oglase za eh, alkohol, ki potem posredujajo mladim občutek, da je življenje ena sama dolga razprava, eh, zabava. Potem mislim, da moramo res se temu zaprstaviti z nasprotnimi, nasprotujočimi se ukrepi. Kar se tiče HIV-a in tuberkuloze, tu je število obolenj upadlo. To velja za mojo državo. Tu imamo bolezni, ki so za cele leta izginile, naprimer tuberkuloza. Mislim, da bi uh, morali uh, razmisliti tudi o tem, kaj prinašajo v Evropo migranti, kajti oni so prinesli številne bolezni, naprimer tuberkulozo in uh, te bolezni so se znova drastično ukrepile. Tisti, ki so odgovorni za uh, migrante, torej morali bi uspe, u, ustrezno usposobiti tudi osebe, ki se ukvarja z migranti. Bi še kdo drug želel besedo? Če ne, potem pa vam dam kar besedo za odgovore na ta vprašanja. Prosim. Hvala lepa. Se upravičujem, če morda nisem zajel vseh vprašanj. Skušal sem, tako da sem skušal odzvati na kolikor vprašanj se le da. Kar se tiče alkohola. Seveda, svet bo še naprej pritiskal na komisijo, da bi bila dejavna na tem področju. Vendar pa, kot sem dejal, je to ena tistih tem, kjer med državami članicami stališča glede evropskih rešitev so zelo raznolika, diplomatsko rečeno. To seveda ne pomeni, da ne smemo teh razprav nadaljevati na najvišji ravni kajti direktiva o tobačnih izdelkih, o tem ste govorili in veste, da pred 20 leti ne bi bilo možnosti sprejetja tobačne direktive zaradi pritiska industrije. Po zelo dolgem boju pa nam je uspelo, je zmagala agenda javnega zdravja. In to se bo zgodilo tudi z alkoholom, vendar pa seveda boj se šele začenja. Zato mislim, da je pomembno ta pomembna vprašanja še naprej imeti visoko na dnevnem redu in to bomo tudi storili. Kar se tiče uporabe podatkov, šlo je za vprašanje celovitosti in integritete podatkov in dostopa do njih. Kot sem dejal, je eden najpomembnejših argumentov proti e-zdravju ta, da so to občutljivi podatki. Vendar pa, kot sem dejal, zelo pomembno je pripraviti odločen okvir zaščite zdravja. To sedaj imamo, to moramo sedaj izvajati. Različne države imajo različne tradicije na tem področju. Vendar pa previdnostno načelo je ključno, kar se tiče teh občutljivih podatkov. To je ključno za uspešen sistem. V Estoniji, na primer, se lahko do zdravstvenih kartotek dostopa po e-sistemu samo strani zdravnikov. Tako da je to sistem, ki mu bolniki lahko zaupajo. Induktivni motivci so bili omenjeni. V začetku julija so države članice v stanem odboru glasovale za spremembo uredbe na tem področju. In takoj, ko bo komisija sprejela dirigirani akt o pesticidih in o biocidih, bo svet potem to strezno nadziral, izkoristil to pravico, bo bo potem to uveljavljeno kmalo potem. Dostop do zdravil. Kot veste, je to pomembno, pa tudi sporno vprašanje. Države članice so se dogovorile, o potrebi prostovoljnega sodelovanja na tem področju. Možno ukrepe EU vključujejo skupno preverjanje zdravil, potem tudi za stroške in povračila, pa tudi za pogajanje o cenah. Komisija trenutno analizira vpliv različnih spodbud in nagrad, kar se tiče inovacij v farmacevtski industriji in tudi dostopnost in. dane na voljo zdravil. To si bomo ogledali tudi na sestanku visoke ravni septembra, ko bo šlo tudi za skupne razpise in prostovoljno sodelovanje. Potem pa še proti mikrobno odpornost, kot sem dejal, o tem ste veliko govorili, je to zelo pomembno vprašanje. Komisija bo pripravila svoj lastni akcijski načrt. Reševanje tega vprašanja zahteva ukrepanje na ravni EU, kot tudi na ravni držav članic. Je pa to resna težava. To je bilo omenjeno, v nekaterih državah sploh ni statističnih podatkov. Če bi lahko dokumentirali uporabo antibiotikov tako za ljudi kot za živali, potem bi dobili statistične podatke brez kakršnih koli raziskav. To je gotovo nekaj, kar bi lahko bilo tudi del različnih pobud pri digitalnem zdravju, ki bi jih lahko vključili v sam postopek. To bi nam lahko pomagalo pri statističnih podatkih. In zdaj se vam zahvaljujem za to priložnost za izmenjavo mnen o naših prednostnih nalogah in drugih vprašanjih. Tako vprašanje z vaše strani, kot pripombe z moje strani. Upam, da bomo plodno sodelovali v času našega predsedstva. Hvala. Much, Hvala lepa. Seveda tudi vam želimo uspešno delo in računamo na plodno sodelovanje. Hvala lepa, da ste bili z nami. Thank you. Thank you. Well, let's move to our next point of agenda. Tako, sedaj pa na naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je poročilo gospe Ajuso o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač. To je obravnava osnutka poročila. Seveda, besedo bo dobila kar poročevalka. Gospa Ajuso, prosim. Madame Delani. Muchas gracias, presidenta. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Ta predlog uredbe spreminja uredbo iz leta 2008, zato da bi jo prilagodili. Gre za eh, ponostavitev oziroma uskladitev postopkov glede geografskih označb na področju žganih pijač. To je treba prilagoditi tudi Lizbonski pogodbi. Bistvena sprememba, ki jo predlaga ta predlog, je uvedba eh, člena 43.2. Mm, tukaj želimo izraziti, da gre za kmetijske proizvode, ki izhajajo iz kmetijskega eh, sektorja. Sama to pozdravljam. Treba je bilo seveda prilagoditi zakonodajo, zato da bo usklajena s pravnimi instrumenti, eh, ki so bili uvedeni z Lizbonsko pogodbo. Vseeno pa menim, da je ključnega pomena, da celoten proces um, ostane tak, da bodo ostale pristojnosti Evropskemu parlamentu, kot jih ima v okviru trenutne zakonodaje. In zato sem podala tudi različne predloge sprememb v zvezi z delegiranimi akti, uvajamo delegirane akte za zaščito pravic parlamenta. Um, torej gre za. Eh, področja, kjer se predvidevajo spremembe, kjerkoli so bili predlagani izvedbeni akti, sama predlagam delegirane akte. Potem pristojnosti, ki so podeljene komisiji, so eh, ključnega pomena za uredbo, to je res, ampak morajo imeti omejeno trajanje in uvedla sem predlog spremembe, ki to omejuje na pet let. Pet let eh, z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet let. Še ena pomembna sprememba je bila uvedena s tem predlogom in sicer spremembe v okviru tretjega poglavja, ko gre za geografske označbe. Strinjam se s tem, da je treba harmonizirati različne sisteme, ki se trenutno izvajajo, ampak ne smemo pa eh, pozabiti, da gre za specifičen sektor, torej sektor žganih pijač. Zato sem uvedla nekaj predlogov sprememb. En predlog spremembe eh, gre v smeri, da obstoječe geografske označbe, ki imajo že tehnične eh, kriterije, morajo biti zaščitene tudi v okviru te nove uredbe. In ko bo ta uredba stopila v veljavo, morajo te geografske označbe biti zaščitene. Še ena sprememba je ukinitev tretje priloge, to je priloga kjer eh, se omenjajo vse geografske označbe. Eh, to je bilo prej eh, v okviru priloga 110. Zdaj komisija uvaja elektronski register in sicer na podoben način, kot že to obstaja pri zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih označbah za vino in živila. Sama se strinjam, da je treba modernizirati sistem in ga harmonizirati harmonizirati s tem elektronskim registrom. Tukaj sem imela določene dvome in zadržke, ampak priznam tudi, da je eh, dostop na ta način lažji. Registr je zelo pomemben, zato pa mislim, da parlament mora sodelovati pri vseh spremembah, ki bi bil ta registr deležen. Eh, sama sem tukaj imela dvome, kot sem rekla, v zvezi s črtanjem priloge 3, eh, zato bi rada slišala zdaj mnenje kolegov. Potem imamo 13. člen predloga, kjer se tudi predvideva, eh, da na tisti izrazi, ki so navedeni v ležičem tisku pri označevanju in pri predstavitvah žgalnih pijač, da se ti eh, termini ne smejo prevajati. To obstaja v prilogi 2, eh, ampak tukaj pa ti termini niso navedeni v ležičem tisku. Eh, mislim, da eh, bi morali tukaj biti koherentni, zato da bodo um, kriteriji posod enaki. Nekaj uh, predlogov spremem sem podala tudi k tretji prilogi. In sicer želim doseči, da bi eh, ta uredba bila čim bolj koherentna s trenutno veljavno uredbo. Gre za uredbo, ki je tehnične narave. Eh, ki pravzaprav samo spreminja že obstoječo uredbo, navezuje pa se na geografske označbe. Nekaj predlogov sprememb sem vam zdaj predstavila, zanima pa me tudi mnenje poročevalcev v senci in drugih kolegov. Hvala. Hvala lepa, gospa Juso. Tako, sedaj pa poročevalci v senci, ki ste tukaj. Najprej gospa Melior. Hvala lepa. Najprej. Hvala lepa gospe Ajuzo za njeno poročilo, ki sem ga tudi dobila in ki sem ga pozorno prebrala. Resnično ste si zelo prizadevali, veliko popravka je že bilo narejenih, ki so nastali zaradi površnosti. Najprej pa zelo, zelo pomembna točka kjer mislim, da je to pomembno za vse poslance in paziti moramo, da bomo prihodnje MSP-je, še prav posebno manjše kmečke žganjarne, opremili s poštenimi pogoji, da bodo lahko konkurirali velikim globalnim koncernom, da bodo imeli bolj poštene možnosti za trženje svojih regionalno visokokakovostnih proizvodov. Naj bom očinkovita, kar se tiče časa, zato se bomo sredotočili na tri točke. Najprej, kar se tiče geografskega porekla, gospa Juzo je že dejala nekaj o tem, ne bom se spuščala več o to. Mislim pa, da obstajajo tri točke, o katerih se moramo še pogovarjati, kjer bom tudi sama podala predloge sprememb. Prva točka je prenos pooblastil prek delegiranih pravnih aktov. Čisto na kratko ste se tega že dotaknili. Vem, da je ta osnutek uredbe zelo tehničen in stara, še veljavna uredba o žganih pijačah mora biti prilagajena Lizbonski pogodbi. To zadeva še prav posebno prenos prava v delegirane akte in izvedbene akte. Istočasno pa mislim, da bi kot parlament morali še vedno biti dejavni na tem področju. Naš vpliv pri tem prenosu pooblastil ostane zelo omejen. Moti me predvsem, da nam komisija podaja svežen z več delegiranimi akti, ki jih lahko potem zavrnemo samo v svežnju. Vsebinske, vsebinskih sprememb ni možno podajati. Naprimer, mislim na peti člen. Tukaj bi naj priloge spremenili prek delegiranih aktov. Poročevalka, torej vi, gospa Juzo, želite omejiti to pravico komisije na pet let, to ste tudi navedli. Naj bom jasna, to mi ne zadošča tehnična opredelitev kategorij žganih pijač v predlogi 2 so sestavni del uredbe. To je pravzaprav bistvo. Po 290. členu evropskih pogodb lahko komisiji damo pooblastila za ne bistvene ukrepe za pravne akte. Tukaj pa mislim, da gre za bistveni predpis. Zato predlagam, da črtamo peti člen v zadnjih devetih letih od začetka veljavnosti uredbe o žganih pijačah, je bilo spomenih, je bilo prižno ducat sprememb priloge če bo potrebno še kaj spremenjati, seveda ne danes in tukaj, bi to morali storiti po običajnem zakonodajnem postopku. Pripričana sem, da nam bo kot parametru to tudi uspelo. Druga zelo pomembna točka za me je vprašanje sladkanja, torej dodatnega sladkanja, dodatnega dovodka, dovoda sladkorja čkanim pijačam, naprimer rumu in vinjaku ja, in harmonizacija na tem področju morali bi imeti najviše količine sladkorja po Evropi. V četrtem členu snutka uredbe je zapisano, da lahko žgane pijače za zaokrožitev okusa uporabljajo, da se lahko uporablja tudi sladkor. To mm, se mi zdi preveč splošno. Sladkanjem se lahko na primer skrije tudi proizvodne napake. In mislim, da moramo biti proti temu kajti tudi potrošniki so tako zavedeni in mislijo, da dobijo boljšo kvaliteto, kot jo dejansko. V državah članicah imamo v tem trenutku različne najviše meje za sladkanje. To, po mojem mnenju, precej izkrivlja konkurenco. In sedaj tretja točka, tudi minister iz Estonije je o tem govoril, kar se tiče nalepk zažgane pijače in za vse druge uh, alkoholne pijače. Ne moramo videti, koliko sladkorja je v likerjih in koliko kalorij v kozarcu jačnega likerja, naprimer. Komisija je marca predložila eh, poročilo, kjer prosi proizvajalce k samo ureditvi najkasneje do leta 2018. Malo sem skeptična, ali nam bo to uspelo, kaj ti proizvajalci piva, žganih pijač in vina imajo različne interese. In res me zanima, ali bo prišlo do soglasja. Če ne bo, moramo ukrepati hitro in uvesti obvezujoče označevanje. Nihče pa mi tudi ni dobro razložil, zakaj imamo na steklenici Coca-Cole omembo vsebnosti sladkorja in kalorij. Če bi imeli to potem Coca-Colo v rumu ali vodki se to pa ne dogaja več, ni to več potrebno. Ta pijača pa je še vedno sladka in to bi morali tudi potrošniki vedeti. Zato se bomo še naprej zazemali za to, da bi imeli jasno navedbo sestavin in hranil. Hvala lepa za vašo pozornost. To so bile tri najpomembnejše točke in ustrezni predlogi smo jim bodo podani. Hvala. Thank you minister Pieka. Hvala lepa, gospod Pieha. Dziękuję bardzo. Hvala lepa, gospa predsednica. Za začetek bi se rad zahvalil poročevalki gospe Ajuzo za vso njeno delo. Zelo smo optimistični, kar se tiče tega poročila v prvotni obliki harmonizacija terminologije se zdi ključno vprašanje. Borda bi morali razmišljati o naprimer nekaterih novih pojmih. Imamo blagovne znamke, kategorije organih pijač. To je vse nekoliko nejasno, zavajajoče lahko stvarja zmešnjavo te terminologije. Morda bi morali razmišljati o kakšnem drugem pojmu. Prav tako bi morali bolj natančno razlikovati pri terminologiji sami. Žgane pijače, alkoholne pijače, alkoholne pijače po eni strani torej in žgane pijače po drugi. Imamo predlog SMB5, ki zadeva alkoholne pijače, ki vključuje tudi žgane pijače. Vse to bi moralo biti bolj natančno. Pozdravljam pa določbe v predlogu spremem besedem. Tukaj govorimo o tem, da je potrebno upoštevati določbe držav članic. Prav tako pozdravljam prvi predlog spremembe, ki govori o tradicionalnih praksah, ki se uporabljajo v držav članicah. Žal pa ne moremo v polni meri podpreti drugih primerov, kjer imamo delegiranje pooblasti Evropske komisije. Nekaj pomisleko imam, kar se tiče delegiranih in izvedbenih aktov. Kar se tiče pravic komisije, glede smembe prilog, opredelitev in dodajanje ali odstanevanje opredelitev, to ni nekaj, kar bi morali urediti prek delegiranih aktov. To bi morali storiti na politični ravni. Izvedbeni akti se zdijo boljša rešitev kot delegirani akti. Predlog smo imeli 16, 18 in 20. Niso za me dovolj dobri. Prav tako bi rad izpostavil še tole. Maksimalna dovoljena osebnost alkohola. To manjka iz tega dokumenta. Za nekatere žgane pijače, kot je vodka, nimamo takih omejitev. To bi moralo biti v 43. pravogosvembem. Maksimalna osebnost alkohola mora biti navedena. Mi te moramo tudi omejitve, kar se tiče kakovosti etilnega alkohola, ki ostreza ravni, ki je v prilogi 1.1. Prav tako bi kakost alkohola morali upisati bolj natančno. Tukaj so določbe preveč nejasne. Gremo naprej. Maksimalna osebnost sladkorja v nekaterih žganih pijačah. Tudi tu nismo dovolj natančni. Nimamo določb, ki zadevajo maksimalno osebnost sladkorja za to kategorijo pijač. Zato se moramo zanašati na zahteve, kar se tiče vodka ali likerjev. Nekateri sladki proizvodi pa nimajo značilnosti, ki jih imajo druge žgane pijače, če ne omenjam razlike pri kaloriferični vrednosti. Kar se tiče sladkanja, pa bi tudi morali biti bolj natančni. Tukaj govorim o točkah ena, dva in štiri v prilogi. Sladkor mora biti naveden, kot je v čeno štiri ena. Lahko sladka možgane pijače, da zaokrožimo okus, vendar pa nimamo umetov. Imeti moramo razpravo o tem in pripraviti moramo enoten, enotno stališče geografske navedbe. So še eno vprašanje. Geografske navedbe, ki govorijo o posameznih sestavinah. Lete ne bi smele biti omenjene po imenu na seznamu sestavin. Tega tudi ni v prologi 7, 8 in 9. Potem pa še nekaj pomisle, ko imam. Najprej gre za odstranjevanje navedbe, ki je piražgana pijača proizvedena in omenjamo carinski kodeks. Veliko žganih pijač se dolgo obdeluje, preden je proizvodni proces končan. Država članica končne faze predelave tudi ni nujno izvorna država in tudi ne kraj izdelave. To velja tudi za mešanice viskija. 80 odstotkov teh mešanih viskijev je škotskega viskija. Vendar pa mešanje se lahko odvija tudi v drugih državah članicah. Zato morda ta pijača potem ni škotska, glede na geografsko navedbo, ki je podana. To lahko potem vodi do veliko zapletov. Pa še nekaj pomislekov, kar se tiče osmega člena petega odstavka. Brezalkoholne imitacije so tudi lahko imenovane kot žgane pijače. Kar se tiče arom, to potem lahko zavaja potrošnike, ki lahko pričakujejo, da so vodka, whisky in vse sestavine, ki so na embalaži, tudi v proizvodu samem. Komisija pa mora biti tudi gotova, da ti prelogi ne bodo zavajali potrošnikov, še prav posebno otrok. Naj povzamem. Dokument je precej dober, vendar pa bom podal kar nekaj prelogov sprememb, glede vseh vidikov, ki sem jih omenil. Hvala lepa, gospod Pjeha. Sedaj pa gospod Müller. Ja, Hvala lepa, predsednica. Žgane pijače iz Evrope imajo slav, eh, velik sloves po svetu in to z razlogom. Imamo visoko kakovost na žgane pijače, ki imajo dolgo tradicijo in so obendiški izdelki. V moji državi, Nemčiji, imamo 16 tisoč majhnih žganjanj drugje po Evropi, pa se v srednje in manjših žganjanih tudi proizvaja take proizvode. Zato me veseli, da je omemba porekla z uvedbo 43. člena drugega odstavka priznano. Zato uredbo pa ni samo kmetijsko poreklo. Pomembno. Povezava žganih pijač s kmetijstvom je pomembna tudi v prihodnje, zato da bomo zagotavljali visoko kakovost proizvodov. Tako bomo izpolnili temeljni cilj uredbe. Zato bi morali še prav posebno pozornost nameniti MSP-jem, da bi ohranili ta način proizvodnje. Pomembno je spodbuditi in ohranjati tradicionalne metode, po drugi strani pa moramo po izkušnjah zagotoviti tudi delojoč sistem geografskih, geografsko zaščitenih določb. Ali bo po tem dvostopenskem sistemu to dovolj, ali pa bi ostali pri enostopenskem sistemu, o tem se moramo pogovoriti v naslednjih tednih. V moji državi članici imamo precejšnje pomisleke proti dvostopenskemu sistemu, predvsem manjše žganjane menijo, da bodo administrativni stroški više in ne bo pa to dane vrednosti. Prav tako se moramo soočiti s tem, ali bi izuzete prve priloge iz uredbe še vedno zagotavljalo enako raven zaščite za geografske navedbe. Pomembno za zaščito tradicionalnih torej postopkov proizvodnje in tudi proizvodov pa je vprašanje možnosti soodločanja parlamenta, pri glavnih pojmih. Naj spomnim na razpravo iz leta 2011, ko je šlo za ime in oznako absinta. Mislim, da moramo resnično temeljito preveriti, kateri deli uredbe so temeljno pravo in kateri deli lahko spremenjamo prek delegiranih aktov. In za konec še ena tema, ki je za me pomembna, trenutna neenotnost glede uporabe sladkorja za zakožitev okusa žganih pijač. To bi lahko vodilo do skrivne konkurence in tudi za potrošnike to nepregledno. Poenostavitev bi pomagala in morali bi imeti skupne kakovostne standarde. Poleg tega bi te tiste žganjane, ki ne uporabljajo sladkorja, morali to tudi imeti možnost eh, ustrezno označiti. Hvala lepa še za konec poročavki, ki je resnično že zajela eh, glavne vidike svojega poročila in veliko površnih napak komisije že popravila. Mi pa se moramo osredotočiti na najpomembnejše vprašanje. Draga kolegica Melior, nisem mnenja, da bi morali tukaj imeti navedbe o dodani vrednosti. To ne spada sem, zelo bi se mi napak, če bi želeli to imeti tukaj. Poleg tega bi morali potem to imeti za vse alkoholne pijače. Mislim, da se moramo o tem še enkrat natančno pogovoriti, se pa veselim sodelovanja. Žal pa moram zdaj takoj oditi, kajti z estonskim predsedstvom vodimo sporedno razpravo v odboru za kmetijstvo. Je pa moj asistent tukaj in si bo vse zabeležil, vse spodbude. Hvala lepa. Veselimo se dobrega sodelovanja. Hvala lepa, gospod Miller. Gospa Boj. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, poročavki, za delo na tem doseju. Strinjam se z večino predlogov sprememb, ki jih je podala. To je večinoma precej tehnični dosje in želimo poenostaviti uredbo. Vseeno pa imam nekaj pomislekov, kar se tiče predloga komisije, kaj ti menim, da to pušča še manjerski prostor za določene vrzeli prihodnje. Podaral bom nekaj predlogov sprememb, še prav posebno, kar se tiče zaščite pred mm, ponarejenimi geografskimi označbami, ki prihajajo v EU in to, da bi uskladili uredbo bolj s trgovinskimi znamkami, blagovnimi znamkami. To je za nas pomembno. Prihajam z Irske. Če bomo imeli kopensko majo edino v EU z Veliko Britanijo. Prav tako me skrbi, da komisija pušča odprta vrata za možnost preveč restriktivnega uh, tolmačenja imena, kar se tiče specifikacije tehničnih dosega. Tako da bom želela spremeniti 8. člen 4b. Prav tako podpiram poročevalko pri uporabi delegiranih aktov. Mislim, da je to področje, kjer bi parlament in svet morali biti vključeni v prihodnje. Strinjam se s poročevalko da je elektronska registracija izboljšava. Rada pa bi imela neko obliko tete priroge, ki bi vključevala vse geografske označbe. Mislim, da to ne bi bilo preveč. Mislim, da bi to dalo večjo pravno zaščito tem proizvodom. Skrbijo pa me spremembe 12. člena predlogu nove uredbe. Mislim, da je nekaj pačalcev sem si to že omenjalo kar se tiče porekla proizvoda. V prilogu komisije bi ta člen vodil do anomalij pri določenju porekla proizvoda na nalepkah. In potem se strinjam s pomisliki, kaj se tiče MSP-jev. Ta uredba gotovo ne bi smela voditi v razmere, ko bi potem kdo bil prikrajšen pozdravljam referenco na tradicionalne metode, ki jih je potrebno zaščititi v tem dosejo. Torej, konec koncev mislim, da imamo dobro podlago za nadaljevanje dela. Kot sem rekla, se zahvaljujem poročavki za pravno delo, veselim se nadaljnih sestankov s poročavci v senci in z njo. Hvala. Hvala, gospod Ormanov. Ne, oprostite, najprej zeleni. Gospod, gospa Auken, vi ste na vrsti. Izvolite. Uh, nadomeščate gospoda Stasa. Hvala, gospa predsednica. Govorim v imenu kolega Barta Stasa, ki je poročevalec v senci naše skupine in ga danes ni tukaj. Kot vsi drugi bi se tudi sama zahvalila gospe Ajuso za dobro poročilo. Veliko dobrih elementov je v tem poročilu. Ampak naj se osredotočim še na to, kaj bi želeli povdariti mi. In sicer gre za pravice potrošnikov. Presenetljivo je, da je tako težko imeti prave informacije za potrošnike eh, na žganih pijačah. Na danskem eh, delamo pivo in pivovarne nas že dolgo obveščajo o sestavi piva. Zakaj je to toliko težje pri vinu in žganih pijačah? Živimo na enem najbolj alkoholiziranih območij na svetu in ni na ključje, da je estonski minister poudaril, da potrebujemo prave informacije o pijačah, ki jih moramo seveda dati na voljo potrošnikom. Dvanajst mesečni neobvezni eh, načrt ni dovolj dober. Ko poslušam kolege iz regiji, ki proizvajajo vino, vidim, da ne želijo obremeniti proizvajalcev. To je slabo, da nočejo dodatnih informacij. Potrebujemo pa več informacij o vsebnosti sladkorja, o kalorijski vrednosti, o alergenih, potem o citrusih in vsem ostalem. Potrebujemo informacije o tem, kaj. 30 centilitrov naj bi bila merna enota. Tu je uh, uh, merica konjaka, ki ga dobiš v gostilni. 100 mililitrov mislim, da bi morala biti tista minimalna merska enota oziroma mili, minimalna enota, eh, na podlagi katere nas bodo obveščali o sestavinah. moramo vedeti, da ni nobenega razumskega razloga, eh, zakaj lahko imamo navedeno vsebnost mleka, piva in drugih pijač, ne moremo pa eh, nič povedati o vsebnosti pri žganih pijačah in vinu. Zadnjič, ko smo o tem govorili, so nekateri rekli, da se eh, ta vsebnost spreminja iz leta v leto. Ampak večina vinskih proizvodov tudi dobi drugačne označbe vsako leto. Ni treba, da uh, smo zelo natančni pri vseh podrobnostih, ampak morali bi navesti vsaj osnovne sestavine. Predvsej predlogov sprememb bi mi radi podali in mislim, da bi vsaj v tem odboru morali vedeti, da moramo zaščititi potrošnike prej kot kogarkoli drugega. Seveda ne želimo nikogar eh, obremenjevati, ampak eh, potrošniki so na prvem mestu. Gospa Johnano, hvala. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa Juso, za vaše delo. Gre za pregled uredbe o žganih pijačah. In komisija tu dobiva pristojnosti, ki po mojem mnenju presegajo tiste pristojnosti, ki pripadajo komisiji na tem področju. Kar se tiče geografskih označb in zaščitenih eh, geografskih označb, bi komisija imela vse pristojnosti za upravljanje pogojev eh, za dodelevanje teh označb, za spreminjanje tega in tako naprej. In to krši načelo glede geografskih označb. Potem imamo prilogo 3 uh, eh, uredbe iz leta 2008. To naj bi nadomestili z elektronskim registrom pod eh, edinim nadzorom eh, komisije. Države članice pa ne bi imeli dostopa do tega. Zato mi ostajamo previdni pri tem vprašanju. Eh, kajti to bi morala biti edina pristojnost držav članic in sama bom vložila predloge sprememb v tem smislu. Hvala. Thank you very much. No. Hvala zdaj pa komisija oziroma ne še nekateri člani bi se radi javili. Prva gospa Zomer, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za njeno delo. Zlasti zato, da si je pogledala tudi delegirane akte To je treba vedno natančno preveriti, koliko eh, pristojnosti prenesemo na komisijo. In tudi to, kar se bomo to natančno pogledali. Pri delegiranih aktih ima parlament pravico veta. Torej, tako izpuščeni tu nismo. Ampak eh, prav je, da o tem razmišljamo. Potem se mi zdi tudi prav, da se predlogi o spremembi uredbe o žganih pijačah ravnajo po uredbi o živilih. Torej, se z nami uh, sestavine, to je treba spodbujati in to že predpisuje uredba o živilih. Ta hip imamo izjemo za alkoholne pijače in imamo uh, eh, samozavizo sektorja. Torej, k temu je sedaj komisija sektor zavezala, ampak ta sama regulacija, eh, če ta ne bo dobro delovala, potem bo veljala uredba o živilih in zato nam ni treba izdelovati predpisov o seznamih, sestavin in pa ne vem še o čem vse, kajti to bo na tak ali na drugačen način prišlo avtomatično. Potem alergeni snovi, tudi v zvezi s tem imamo uh, že navedbe. Uh, iz že prej, omenjene, že prej omenjeni uredbi. Če v neki snovi so alergeni, eh, potem to, tega ni treba potem še posebej eh, navajati. Naprimer, če je kdo alergičen na češnje, potem pač naj ne pije eh, češnjevega likerja. V žganih pijačah pa ni toliko alergenov. Torej, ni tako preprosto pri a, alkoholnih pijačah. Potem še ena točka. Nekoliko sem se čudila um, pri osnutku komisije. Torej 37 odstotkov je eh, minimalni eh, odstotek alkohola, uh, ampak po mojem mnenju bi morali tudi v tem osnutku postiti 35 odstotkov, ko gre za žgane pijače iz žitaric. Potem imam še vprašanje v zvezi z zavezojočenimi eh, eh, definicijami. Kaj naj eh, bi bilo združenje? Koga s tem mislimo? To vidimo v 21. členu. Torej, to mi ni jasno. In mislim, da bi morali to res eh, opredeliti tako da ne bodo ljudje v tem videli prav vsega, torej katera združenja to so in kakšne merile morajo izpolnevati. Potem mi uh, v drugi točki uh, eh, desete priloge ni jasno tole. Uh, destilacija. Kaj je to? Ali je to preprosta destilacija ali je to večkratna destilacija? Kaj ste mislili s tem? In mislim, da bi morali biti zelo natančni za to, da bomo v tem sektorju imeli pravno gotovost. Pa še nečesa ne razumem. Etilni alkohol, ki izvira iz priprave vina za izdelavo. Eh, se lahko se smije uporabljati še naprej za izdelavo žganih pijač. Kakšna je razlika uh, uh, od etilnega alkohola iz piva? Tudi pivo ima kmetijski izvor. In zato se mi zdi pomembno, da. Lahko še naprej uporabljamo etilni alkohol iz uh, piva za uporabo uh, žganih pijač. Zakaj bi lahko za eh, etilni eh, alkohol uporabljali živila, ki jim je potekel eh, rok, ne smemo uporabljati etilnega alkohola iz piva? Torej, tu bi želela dopolnila potem mora obstajati še kakšna druga označba za nekatere žgane pijače. Poročevalka je že marsikaj omenila in to je prav. Naprimer, kako pišemo vodka z vojem ali z dvojnim vojem, potem liker. Eh, tudi na nemškem trgu imamo to različne načine, zapis, za to različne načine zapisa in mislim, da bi morali to ohraniti, kajti to so označbe, ki jih uporabljamo že zelo dolgo in naši potrošniki jih zelo dobro poznajo. Potem eh, različne nemške besede za sadjevec, eh, ki obstajajo in po mojem mnenju jih ne bi smeli enostavno prepovedati. Potem um, ime, ki ga moramo dopolniti tudi za uporabljeno aromo. Torej, če rečemo samo liker, to ni dovolj. Moramo napisati čokoladni liker ali pa kavni liker. Uh, pa tudi ime, imena rastlin, eh, ki so rezervirana za žgane pijače, naprimer encijan. Tudi to, zato bi morala obstajati še naprej pravica do uporabe. Eh, k sreči so nekaj omenili že kolegi pred menoj in sicer sledeče. Imeti bi morali predpisi za sladkanje eh, žganja. Morali bi harmonizirati najvišjo stopnjo tega in moralo bi biti možno, da uporabljamo označbe brez eh, dodatka sladkorja. Eh, tukaj smo razpravljali o sladkorju, zaradi katerega postaneš debel. In zakaj, potem, eh, in, prav, in zakaj ne bi bilo potem proizvajalcem žganih pijač dovoljeno, da oglašujejo izdelke, kjer ni uporabljen sladkor? In potem še nečesa ne razumem. Eh, moram jasno priznati, da tega prej nisem poznala. Torej, jajčni liker se tu proizvaja brez smetane. V moji regiji pa to proizvajamo eh, iz smetane, če ga sami delamo. In zanima me, če eh, lahko recept za jajčni liker obogatimo s smetano. To je nekaj, kar sem pač jaz osebno opazila. Morda, da to ni tako zelo pomembno, ampak jajčni liker smetano je res okusen. Thank you. Uh, madam... Hvala, gospa Delaj. Hvala, gospa predsednica. Zakaj pravzaprav gre pri tem predlogu? Gre za to, da se harmonizira zadnja kmetijska uredba, ki še ni bila harmonizirana. E, to je ta iz leta 2008 in to je treba harmonizirati z Lizbonsko pogodbo. E, sama si želim, da bi ostali pri bistvenem, kar se tiče te uredbe. Slišali pa smo e, veliko stvari. Gre za tehnično in komercialno uredbo o žganih pijačah, ne gre pa za uredbo o zaščiti potrošnikov ali zaščiti zdravja. Uh, zaradi pretiranega uživanja alkohola. Če se strinjamo glede obsega in konteksta te uredbe, potem mislim, da eh, večina te razprave pravzaprav sploh nima smisla oziroma se to ne tiče eh, predmeta te razprave. Gre za sektor, ki je pomemben z gospodarskega vidika, prav tako z komercialnega to je sektor, ki predstavlja, mogoče boste nekateri mislili, da je številka prevelika, ampak gre za 10 milijard eh, evrov izvoza. Eh, milijon delovnih mest je s tem povezanih in mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem, kako bomo oblikovali to besedilo. Meni se tukaj zastavljajo določena vprašanja, predvsem so namenjena komisiji, In predlog naše kolegice Pilar se mi zdi zelo dober. Moje glavno vprašanje pa eh, zadeva črtanje priloge 3 in nadomestitev te priloge z elektronskim registrom. Nisem proti registru, ampak mislim, da so registri ponavadi predvsej eh, nejasni in prosila bi komisijo za pojasnitve. Potem pa še to, da se to spreminja z izvedbenimi akti. E, to se mi tudi ne zdi preveč posrečeno. Še eno vprašanje pa zadeva naslednje. Namreč gre za prevajanje geografskih označb. E, prevajanje naprimer v druge e, abecede, ki se uporabljajo tudi v Evropi. Druge pisave, naprimer, ko gre za izvoz tudi v azijske države. Komisija ne avtorizira prevodov, razen prek delegiranih aktov, ampak prejšnje besedilo je to omogočalo na sistematičen način. Če želimo poenostavitev, potem res ne razumem, eh, kako si komisija predstavlja, da bo dosegla poenostavljanje na tak način. Mislim, da bi se morali držati določenih linij eh, in mislim, da eh, bodo v odboru Agri zelo pozorni tudi na naše mnenje, ki ga bomo pripravili tukaj v odboru Envi. Hvala. Hvala, gospa Delaj. Želi besedo še kdo drug? Ne. Ne. Potem pa bom besedo dala predstavniku komisije iz DG Agri. Uh, prosim, kar izvolite. Hvala. Eh, komisija pozdravlja ta dialog, potem ko je bil sprejet predlog komisije 1. decembra 2016. Eh, sektor žganih pijač je zelo pomemben, pomemben tudi za geografske označbe Trenutna uredba iz leta 2008 o žgalnih pijančah je dobro delovala v preteklosti. E, zagotovila je številna delovna mesta in tudi rast tega sektorja. Vendar pa je bila sprejeta pred Lizbonsko pogodbo in to je zadnji zakonodajni akt, ki ga je treba uskladiti e, e, z Lizbonsko pogodbo na področju kmetijstva. Predlog komisije ne spreminja pravil, ampak želi samo izboljšati zakonodajno besedilo, želi poenostaviti trenutne zelo obremenjujoče in dolge postopke glede geografskih označb. Komisija zato pozdravlja predloge sprememb, ki jih uvaja gospa Juso. Eh, gre za skupen cilj eh, in ti predlogi sprememb eh, prinašajo dodano vrednost k besedilu. Kar pa se tiče geografskih označb, pa imamo težave z vašimi predlogi sprememb. Naprimer, šestmesečni rok za pregled, tu uh, eh, je občutljivo, uh, prav tako uh, zahteva uh, to področje zelo natančno analizo. Eh, moramo tudi zagotoviti, da države članice ne bodo izvajale eh, velikih napak oziroma da ne bodo delale napak pri izvajanju in da se bodo držale evropske zakonodaje. Treba je zagotoviti tudi eh, skladnost že obstoječih označb z sistemom in pa s premembami. Tako usklajevanje se mora še nadaljevati. Pravni eh, instrument bo mogoče drugačen kot eh, 43. člen, ampak komisija je pripravljena tudi na alternative. Komisija pozdravlja tudi predloge sprememb gospe Delaj iz odbora Agri, eh, prav tako gospoda Danteja iz Inte. O tem bomo razmislili in vam poslali pismo. Komisija pa ima tudi nekaj skrbi, naprimer, ko gre za definicijo in pa ko gre za določbe v mešanicah. Uh, naprimer, ko gre za nacionalne uh, določbe pri geografskih označbah. Uh, to prihaja iz eh, odbora Agri, potem pa še iz Inte, ko gre za eh, pravila in pa za eh, goljufije na področju geografskih označb. To pa se mi ne zdi preveč konsistentno. Mislim, da moramo upoštevati vsega, Eh, referenco na geografsko označbo in ne na druge eh, zadeve. Komisija bo sicer eh, še naprej pripravljena pojasnjevati določena vprašanja. Želimo si doseči čim bolj uravnotežen in zadovoljiv rezultat, ki bo omogočil tudi še nadaljno rast sektorja žganih pijač. Hvala, zdaj pa gospa Juso, izvolite. Muchas gracias. Sí, muchas. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila komisiji in sekretarijatu ter našemu odboru za vso pomoč. Eh, ta pomoč je bila zelo koristna. Tudi moja asistentki Marti, ki je zelo trdo delala na tem poročilu, se iskreno zahvaljujem. Ehm, zapisala sem si vse, kar ste povedali. Zahvaljujem se vam za vaše komentarje. Eh, pri določenih se strinjam, pri drugih ne. Na naslednjih sestankih bomo obravnavali te predloge sprememb in to nam bo omogočilo, da bomo lahko poročilo izboljšali. Sama se strinjam s številnimi zadevami, ki so bile povedane. Eh, gospa Zomer o pivu, eh, mislim, da govorite o alkoholu, ki pride iz piva, iz brezalkoholnega piva vsi alkoholi, ki se uporabljajo eh, za pridelavo žganih pijač, morajo biti kmetijskega izvora. O tem lahko govorimo in lahko v zvezi s tem podamo tudi predlog spremembe. Potem pa imamo tudi vprašanja, eh, kot je povedala gospa Somer, ki ne spadajo v to zakonodajo. Gre za zakonodajo za označevanje. In če, bo, če boste želeli to spremeniti, bo treba to narediti drugače, ne prek te tehnične uredbe. Uh, Potem eh, s tem so povezane tudi geografske označbe. Eh, zahvaljujem se še enkrat vsem in upam na dobro sodelovanje tudi še v prihodnje. Hvala, gospa Juso, hvala, dragi kolegi, za to razpravo. Sto, za to temo je rok za predloge spremem 7. september. V odboru Envi naj bi glasovali 29. novembra. S tem smo tudi zaključili naš dnevni red za danes. Naš naslednji sestanek bo jutri, ko bomo imeli skupno izmenjavo mnen z odborom Adeve in Kont. Vse tri eh, teme bodo zelo zanimive. Vidimo se torej jutri ob devetih zjutraj. Lep večer vam želim. Uh, a drink, since we privoščite si kakšno pijačo, ker že več čas govorimo o pijačah.